bi se rad spomnil kolega, ki je umrl prejšnji teden. Marko Panela, naš dolgoletni kolega. Sam sem ga dobro poznal. Imel sem to čast, da sem ga smel spoznati, dame in gospodje. Spoznal sem ga kot izrednega in zelo strastnega človeka. Marko Panela se je zauzemal za človekove pravice, bil je pacifist, zauzemal se je za pluralizem, bil je odločen nasprotnik smrtne kazni in zagovornik pravic zaprtih, zagovornik pravic homoseksualcev. Prav tako je bil že zelo zgodaj zagovornik enakopravnosti moških in žensk spoznal sem ga kot proevropsko usmerjenega človeka in znal je preseči meje svoje domovine Italije in svoje stranke. Gospod Panela je bil v mnogih pogledih politični pionir in svojim kritičnim duhom je dostekrat sprožal zelo kontroverzne razprave v Evropi, v Italiji, pa tudi v drugih državah. Z njim Evropa izgublja odločnega človeka, človeka, ki je bil angažiran in je zagovarjal pravice vseh. Izraziti želimo sočutje do vseh njegovih bližnjih v imenu Evropskega parlamenta, pa želim izražiti predvsem sočutje do njegove družine. Dame in gospodje. Dame in gospodje, zdaj pa bom prekinil.